Spoštovane gospe in gospodje, danes se spominjamo ljudi, ki so pred 20 leti pri masakru v bosanskem mestu Srebrenici bili umorjeni. 8 tisoč